Euh, Spoštovane kolegice in kolegi, prosim, če sedete na svoje mesta, kajti danes do povdne imamo dosti povabljenih govornikov in eh, želeli bi imeti dovolj časa za vse. Zahvaljujem se gospe Joel Milke za to, da je z nami. Ona je belgijska ministrica za zaposlovanje in priseljevanje in bo nastopala tukaj v imenu belgijskega predsedstva. Po eh, belgijskem eh, predsedstvu bo sledilo mačarsko predsedstvo in zato imamo tudi vaše naslednike oziroma naslednice, tri mačarske ministrice oziroma ministre, ki vas bodo zamenjali pri vodenju predsedstva sveta. Tudi oni so prišli sem zato, da bi se lahko pripravili za bodoče predsedovanje. Imamo ministra in dva državna sekretarja. Vse prisrčno pozdravljam in eh, vesela sem, da boste sodelovali na tem sestanku, ki bo vredno tudi za vas koristen. Takoj bom vam dala, gospa Milke, besedo, potem pa bom predstavila še ostale predstavnike belgijskega predsedstva, ki bodo spregovorili. Prosim, da niste predolgi, kajte, kot sem že rekla, imamo veliko na našem krožniku eh, točk za danes do povdne, približno deset minut, prosim. Najlepša hvala. Vsekakor bom poskušala dati dober zgled tudi ne samo svojim kolegicam in kolegom v belgijskem predsedstvu, temveč tudi mačarskemu. Hvala za vaše povabilo. V veliko veselje mi je, da lahko nastopam v tem zelo pomembnem odboru Evropskega parlamenta, ki se ukvarja z zelo pomembnimi vprašanji, s katerimi se uh, ukvarjamo na evropski ravni, ko gre za socialne zadeve. Uh, vem, da gre za novo obdobje tako imenovanega gospodarskega uh, vodenja in uh, upravljanja in uh, upam, da bomo lahko uh, prispevali k izvajanju cele vrste pristojnosti Evropskega parlamenta v novi evropski arhitekturi. Belgijsko predsedovanje se začenja v trenutku, ki je zelo pomemben zaradi več razlogov, zaradi Eh, krize, njene globine in širine, pa tudi zaradi odločitev, ki jih Evropska unija sprema v zvezi sa strategijo Evropske unije za 2020, pa tudi kar zadeva cilje na področju zaposlovanja in na področju sprejemanja smernic za delovanje na tem eh, pomembnem eh, področju v prihodnosti. Sveda tudi gospodarsko vodenje oziroma upravljanje, kot sem že prerekla, je v tem kontekstu zelo pomembno. Belgijsko predsedstvo je ambiciozno zastavilo svoje delo. No, nas dosti krat kritizirajo, češ, da smo preveč ambiciozni, ampak vse eno, želeli smo biti ambiciozni s tem, da smo v vse strategije v Evropi poskušali postaviti m, mm, rast zaposlovanja, tudi v strategijo, strategijo Evropska unija 2020, pa tudi v pripravo novih smernic za poslovanje. Eh, politika zaposlovanja je na ta način prišla v središče vseh dejavnosti v okviru gospodarskega vodenja in upravljanja, torej economic governance. Začenjamo z razpravo o strategiji EU 2020. Tukaj je bilo potrebno nekaj pritiska, da ne rečem lobiranja, da je tudi zaposlovanje vključeno. Sedaj imamo sedem vodilnih pobud, ki so seveda nekaj, kar povezuje industrijsko politiko, mladino, inovativnost, podnebne spremembe. Vse to so tiste področja, na katerih smo priča temu, da je zaposlovanje res bistveni element vseh eh, sedmih paradnih eh, pobud, če smemo tako reči. Vse te pobude vsebujejo tri od petih ciljev iz strategije eh, Evropske unije do 2020 in to kaže, kako pomembno je, da je zaposlovanje v srčiki vseh naših strategij. Potrebujemo rast, da, ampak ne samo kakršnokoli rast, temveč rast, ki bo pomenila nova delovna mesta in ne kakršnakoli delovna mesta, temveč kakovostna delovna mesta. To je pomembno tako z političnega stališča, pa tudi z stališča gospodarskega vodenja in upravljanja. Naj o tem, gospa predsedujoča, nekaj spregovorim, kajti to je nekaj novega, ta economic governance in zato moramo biti prividni pri ravnanju v tem okviru. Določiti, eh, določili smo si glavne politične prioritete, ko gre za obvladovanje krize, kratkoročno določili pa smo tudi pomembne cilje srednjeročno in dolgoročno za izvajanje politike zaposlovanja pa tudi za zakonodajno delo, o katerem se bom z veseljem pogovorila z poslankami in poslanci. Torej, pomen zaposlovanja najprej za gospodarsko vodenje in upravljanje. To je eh, verjetno ena najbolj eh, vročih tem, o kateri bo tekla razprava tudi tukaj. To potrebuje nov zagon in eh, trenutek, v katerem smo, moramo v celoti izkoristiti. Moramo, pravim in v mislih imam vse nas, ki se ukvarjamo z zaposlovanjem, eh, gre za EBSKO svet, pa tudi za vaš odbor. Ni vam treba ponavljati, da je zaposlovanje neke vrste zanemarjeni sorodnik, če smemo tako reči, v celotni gospodarski strategiji razvoja Evropske unije v skladu z členom 9 in 148 Lizbonske pogodbe, pa sedaj imamo ustrezno podlago, da zaposlovanje postavimo v srčiko prizadevanj. In zaposlovanje seveda vsebuje tudi družbeno, socialno razsežnost, to je ena od naših prednostnih nalog in nekaj, kar je izjemno aktualno v tem trenutku, ko poskušamo na trg dela vključiti čim več ljudi. Torej tudi socialna, družbena razsežnost, kot pravim, je pomembna. Nismo pa dovolj naredili za njeno vključevanje v zaposlitveno politiko. Zlasti, ko gre za temeljno makroekonomsko vlogo politike zaposlovanja. Bolj proaktivn pristop je sedaj potreben, kar zadeva ustvarjanje novih delovnih mest. In zaradi tega povdarjam, da se moramo za poslovanjem ukvarjati ne samo v makroekonomskih razpravah, temveč tudi v odločanju v okviru gospodarskega vodenja in upravljanja in v novem ciklusu gospodarskega nadzora. Kar zadeva ponudbo, je ta gotovo zelo pomembna v okviru proizvodnje človeškega kapitala, veščin, usposabljanja in evropsko gospodarstvo bo lahko bolj konkurenčno v prihodnosti samo, če bomo imeli bolje usposobljene delavce. Zaradi tega, da so bolje usposobljeni, pa moramo vložiti nekaj napora in denarja tudi v naše možganske sposobnosti, intelektualne sposobnosti in to je nekaj, česar se v celoti uh, zavedamo, kar zadeva ponudbe zagotavljanja novih delovnih mest Tukaj je treba resnično eh, novim ljudem omogočiti zaposlovanje. Sicer jutri ne bomo imeli boljših delovnih mest in boljših eh, podjetij, če ne bomo imeli ustrezno usposobljenih ljudi, ki bodo ta delovna mesta zasedli. Če že govorimo o ponudbi oziroma po opraševanju, moramo seveda upoštevati tudi stroške dela v prihodnje, potem tudi naše eh, plačne politike moramo proučiti politiko ustvarjanja novih delovnih mest, o kateri bom nekoliko več kasneje povedala. Vendar eh, to so, jutri, torej, to so delovna mesta eh, jutrišnjega dne, ko gre za bolj zelena delovna mesta, za bolj inovativno proizvodnjo. Seveda je to vse povezano tudi s proračunskimi posledicami, te so povezane z, z poslovanjem. Velika brezposobnost pomeni velike družbene odhodke in manjši eh, prihodek. Sveda je proračunska politika tista, ki se mora osredotočiti na konkurenčnost. Politika zaposlovanja torej mora imeti svojo vlogo tudi v okviru economic governance oziroma ekonomskega vodenja in upravljanja. Zaradi tega smo jo postavili v srčiko neformalnega sveta, ki je potekal prejšnji teden. Na svet smo povabili tudi predsednika Van Rompoja. To je bil zelo pomemben svet, na katerem smo se pogovarjali o tem, kaj narediti v zvezi z prihodnimi odločitvami, ki so potrebne, da bomo eh, lahko oktobra naredili oceno dela namenske delovne skupine predsednika Evropskega sveta gre za ugotavljanje makroekonomskih neravnoteži, gre tudi za eh, različne predloge, ki jih bo pripravila komisija, ko gre za nadzorovanje. Ne gre samo za 121. člen, temveč tudi za 148. člen Lizbonske pogodbe, ki ga je tukaj treba imeti v glavi. Svet bo pripravljal tudi torej za makroekonomske analize, Moral pa bo pripraviti tudi splošna priporočila, tako kot je to naredil svet ECOFIN pred spomladanskim eh, evropskim vrhom. Torej splošna priporočila o čem? O eh, programih eh, reform stabilnost, za stabilnost, za konvergentnost. In eh, belgijsko predsedstvo namerava pripraviti v, na tem svetu eh, tudi splošna priporočila, tako da bo Epsko svet lahko sprejel ta priporočila, preden jih začejo izvajati posamezne države članice. Tako na ta način bomo imeli bolj uravnoteženo vizijo nadaljnega delovanja. Ne gre torej samo za proračunski oziroma finančni pristop in vidi, ki je potreben, temveč moramo se lotiti konkretnih eh, odprtih tem zaposlovanja. Seveda, Evropski parlament eh, bo vključen v vse to delo, zato je pomembno, da vse prihodnje odločitve o gospodarskem vodenju in upravljanju morajo upoštevati eh, potrebe za poslovanja, kar se do sedaj žal ni vedno dogajalo. Torej, dolevali bomo, sodelovali bomo z generalnim direktoratom Evropske komisije za, za poslovanje, pripravili eh, sklepe za uh, svet. Danes bomo dobili tudi uh, dokument, uh, ki bo odražal stališča predsedstva in v njem bomo vključili različne vidike in predloge različnih držav članic, ki jih bo namenska delovna skupina predsednika Van Rompuyja upoštevala pri svojem delu, preden bomo na svetu res sprejeli konkretne odločitve, tako da bomo vse te vidike upoštevali. To je torej prvi cilj. Cilj je, da mora zaposlovanje biti sestavni del naših strategij, eh, našega odločanja. Veliko dokumentov imamo, v katerih je govora za zaposlovanje, ampak z praktičnega vidika nam tukaj še marsikaj manjka. Zaradi tega je to eno od eh, ena od prioritet oziroma prednostnih nalog belgijskega predsedstva. Naslednje področje je obvladovanje krize, eh, potem eh, novo ustvarjanje novih delovnih mest, kjer bodo države članice morale pač upoštevati stanje na trgu dela in zagotoviti, da čimprej sprejmemo te ukrepe, Morda ne prehitro, kajti v tem trenutku je rast še nekoliko opotekajoča se, programi zategovanja pasu in varčevanja so še vedno tisti, ki so v srči, ki je prizadevan vseh držav članic in teh ne smemo ogroziti. Zato moramo spremljati eh, izvanje ukrepov za boj proti krizi in obvladovanje, tako da bomo 21. oktober, ko bo zasedal Epsko svet, imeli zelo konkretne zadeve na mizi. Govorili bomo o obdobju po krizi, torej naslednjih 5 do 10 let, kar zadeva politiko zaposlovanja, ampak še vedno imamo danes 23 milijonov brezposelnih v Evropski uniji. Poprečna stopnja brezposelnosti je 10 odstotna, vendar gospodarstvo je še vedno preveč na trhlih nogah, da bi lahko preveč radikalno in hitro sprejeli eh, posamezne ukrepe. Vendar moramo gledati bolj dolgoročno na zadeve, zato, smo, zato se moramo že danes začeti pripravljati za obdobje po krizi. Eh, moramo torej sprejeti smernice, tako da bomo postavili na uh, ustrezne pogoje za uh, obvladovanje posledic krize bolj zeleno gospodarstvo je tukaj potrebno, pa tudi spopad z demografskimi izzivi v Evropi. Na oktobrskem svetu bomo imeli že na mizi in upam tudi, da sprejeli smernice za zaposlovanje. Gospod Öri v eh, Evropskem parlamentu je človek, ki dela na tem. Z njim smo se srečali in ugotovili, da parlament ni ne vem kako pretirano uh, zadovoljen, kajti prišlo je do neke vrste neformalnega sprejetja sklepov na svetu, uh, preden bi uh, mnenje Evropskega parlamenta sploh bilo dokončno oblikovano. Zato sem predlagala neformalni sestanek z vašim poročevalcem, s katerim se bom sestala jutri, gospa predsedojoča, in poskušali bomo pripraviti um, temelje za razpravo o teh smernicah. Seveda se zavedamo tega, da je tudi Evropski parlament postavil indikatorje ali podindikatorje za ustvarjanje zelenih delovnih mest kot enega od pomembnih ciljev. Če se torej vrnem na smernice za, za poslovanje. Tukaj treba se pripraviti za velike spremembe v gospodarski politiki in politiki za poslovanje. Gre za ustvarjanje bolj zelenega gospodarstva in gre za premik v nizkooglično gospodarstvo. Na ta način bomo lahko razpravljali o tem, kako politiko zaposlovanja prilagoditi tem spremembam. O tem smo se eh, pogovarjali na neformalnem svetu prejšnji teden in odločili smo se, da bomo organizirali konferenco ministrov 28. in 29. septembra. Gospa Šröder bo tam tudi prisotna. Ona je namreč avtorica zelo pomembnega, dragocenega poročila o prehodu eh, na zelena delovna mesta in zeleno gospodarstvo. Tudi eh, poročilo odbora IMKO bomo upoštevali, da naj bi eh, to naj bi bilo pripravljeno nekje v začetku jeseni. In na podlagi dela, ki ga opravlja Evropski parlament eh, in dela, ki ga bo opravila ministerska konferenca, bomo skupaj z komisijo pripravili natančne Eh, sklepe za to strategijo, ki jo je treba sprejeti na eh, evropski ravni, zlasti, ko gre tudi za podaljšanje življenskega ciklusa. Ker zadeva za poslovanje, smo se odločili posvetiti celo pomembno konferenco temu področju. Fundacija, Dublinska fundacija, Dublin Foundation je kosponsor tega To pa pomeni tudi, da se moramo pogovarjati o eh, novi organizaciji dela, bolj zelenih delovnih mestih, novi poklicni poti oziroma karieri. In 16. in 17. novembra bomo organizirali konferenco o tem, pa tudi seminar o najbolj pomembnih vidikih, kot je ustvarjanje zelenih delovnih mest in ustvarjanje belih delovnih mest. zlasti se stališča eh, veščin, eh, kvalifikacij, ki jih eh, potrebujejo danes delavci. Naslednja prednostna naloga je povezana z prvo, to je prestrukturiranje. Skupaj z komisijo in na podlagi forumov, ki potekajo v vseh 27 državah članicah, bomo organizirali posebno platformo o tem 18. in 19. novembra in sicer na podlagi izkušenj konference bomo pripravili in ugotovitev eh, konference bomo pripravili sklepe, v kateri bomo poskušali anticipirati potrebe prestrukturiranja prekvalifikacij naših eh, delavcev in eh, ugotovili, ali imamo ustrezne inštrumente. Čas me preganja, torej naslednja prednostna naloga, kar zadeva dolgoročno politiko, je prožna varnost, tranzicija, zaposlovanje mladih, kar je seveda prednostna naloga v času krize. Tukaj pričakujemo eh, sporočilo komisije in tudi na tem področju bomo organizirali pomembno konferenco čakamo na poročilo odbora IMKO, o katerem bo govora tudi na formalnem svetu, ki bo potekal konec letošnjega leta. Tudi boj proti diskriminaciji eh, na trgu dela je ena od prednostnih nalog, torej enakost bo na vrhu 16. Eh, in 15. novembra eh, ena od točk za razpravo. To velja tudi za celo vrsto drugih predlogov, ki jih bomo pripravili pod, na področje enakosti spolov. Ministri za enake možnosti bodo eh, danes ob 11. imeli neke vrste briefing za to. To so torej različni, različne glavnih pet prednostnih nalog na področju zakonodajnega dela, ki ga bomo poskušali opraviti. Verjetno boste imeli kakšna vprašanja še, na katera bom lahko. Eh, in z veseljem odgovorila, ampak vsekakor smernice moramo eh, tudi uresničiti direktivo o delovnem času in eh, tukaj se bojim, da v času našega predsedovanja ne bomo naredili pretirano velikega napredka. Komisija namreč na podlagi drugega kroga posvetovanj pripravlja oceno učinkov oziroma vplivov. Mačarsko predsedstvo bo verjetno moralo se ukvarjati s tem. Gre pa za prihodnjo direktivo, Eh, za zaščito delavcev, ki so izpostavljeni vplivom magnetnih poli. In to je nekaj, eh, kar bo tudi predmet eh, natančnega proučevanja. Gre tudi za vprašanje porodniškega dopusta. Kasneje bom nastopila na odboru za ženske zadeve in tam bolj natančno predstavila ta zakonodajni predlog. Vem pa tudi, da je vaša predsednica zelo aktivna pri pripravi eh, mnenja o nekaterih od teh zadev. Seveda gre tudi za priseljevanje, ki ga je treba vključiti. Gre za direktivo o sezonskih delavcev, ki je bila predložena v razpravo včeraj, potem direktiva o IKT in v času mačarskega predsedovanja bo potekala razprava o napotenih delavcih. To je torej bistvo eh, načrto belgijskega predsedstva. Vsekakor se bomo morali tudi soočati z eh, nujnimi vprašanji, ampak eh, vse belgijske politične stranke so podprle ta program, zato mislim, da kar zadeva notranje zadeve v Belgiji stvari ne bi smele biti problematične, morda pa bomo celo imeli predsedstvo, eh, prostite, eh, vlado v eh, Belgiji do konca tega predsedovanja. Najlepša hvala, gospa ministrica. Vesela sem, ko ugotavljam, da smo v pretekli teden se lahko srečali v vašem rodnem eh, mestu, rojstnem kraju, če smemo reči. In eh, se pogovarjali tudi o eh, različnih načrtih. Osem govornikov imam na seznamu, 25 minut mi je še ostalo, samo dve minuti imate vsi na voljo. Gospod Öri. Ker sem se pa nosil telno kosunj. Najlepša hvala, gospa predsednica. Govoril bi v mađarščini, če se da. Tehát mindenkivel szeretnénk megköszönni ezt a nagyon ö, tartalmas tájékoztatót. Hála, gospa predsednica. Torej, na začetku dovolite, da se zahvalim gospej ministrici za zelo zanimivo predstavitev in oris prednostnih nalog eh, belgijskega predsedstva. Sedaj se pogovarjamo o prihodnosti politike zaposlovanja in vidim, da tudi vi razmišljate v podobnih eh, okvirih, kakor Evropski parlament in to je nekaj, kar eh, poudarjam še zlasti z velikim veseljem. Predvsem ste v zvezi s tem se osredotočili na naslednje koncept kadar govorimo o politiki zaposlovanja, je ta nek eh, zanemarjen sorodnik dosti krat eh, v širših razpravah in to ni dobro. Govorimo sicer o strategijah, ki naj bi nas eh, potisnile iz te krize, istočasno pa dosti krat zanemarjamo politiko zaposlovanja v teh razpravah. Kako bomo našli izhod iz krize, ne da bi to naredili? Imam torej konkretno vprašanje, gospa ministrica kako vi gledate na druge politike, ki bodo tudi potrebne, če hočemo zagotoviti, da bo politika zaposlovanja resnično v eh, središču našega delovanja. Naprimer, kakšne politike imamo v mislih? Politika za podporo majhnim in srednje velikim podjetjem, da bodo ta uspešna in da bodo ustvarjala nova delovna mesta. Potem vprašanje financiranja, ki se mi poraja. Govorili ste o eh, kohezijski politiki. Gotovo je to eno dobrih pristopov za podporo politiki za poslovanja. Bojim se, da moramo naprej. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospa ministra. Kot koordinator skupine socialistov bi vam predal dobre želje, da bi imeli uspešno predsedovanje želim vam ponuditi tudi vse naše sodelovanje. Eh, Zdi se mi, da bo tako, kajti Belgija in vaša vlada uh, imata veliko zavezanost Evropske uniji, uh, zavezani sta tudi uh, socialni dimenziji in pa delavcem. Zato resnično upam, da bomo dobro sodelovali. Vi ste uh, že dali odgovor na določena vprašanja, ki sem jih imel. Uh, prosim, da mi razjasnite še naslednje zadeve. Zanima me orientacija, ki jo boste imeli smer, v katero boste šli. To smo že lahko razbrali tudi iz vaše predstavitve. Eh, zanima me uh, tax force uh, gospoda Van Rompuja. Omenjali smo tudi člen 148. tukaj moramo doseči, da bo zaposlovanje šlo iz eh, pogodb, iz raznih dokumentov v realnost, da se bodo ustvarjala nova delovna mesta in zato eh, želimo sodelovati z vami. Potem zakonodajno delo. Tukaj me zanima predvsem eh, tema priseljevanja. Sem poročevalec za single permit, torej za enotno dovoljenje. Za sezonske delavce gre. Eh, in v španskem predsedstvu smo skušali to mm, doseči v prvem branju, pa ni uspelo. Mankal je pomemben element eh, sezonskih delavcev, zdaj je to vključeno in lahko bi delali skupaj na obeh dosijih. Morda bi ministri oziroma odgovorni v svetu eh, delali na tem. Sam sem poslal pismo eh, o tem Eh, enotnem dovoljenju, bi lahko to pismo proučili, poslal sem ga na svet. In potem imamo nekaj direktiv na tem področju. Zanima me, ali lahko kaj poveste o direktivi, o, o eh, problemih, o, o eh, torej problemih, ki jih določeni, o, določene snovi povzročajo o, mišicam delavcev. Gospod Pup. Pinkis, potem gospa Lin. E, hvala lepa. Gospa ministrica, hvala, da ste prišli v našo sredino, kar zadeva krizo, zelo globoko finančno in gospodarsko krizo, ki ima tudi socialne vidike. Vidimo, da si države članice prizadevajo na različne načine, da bi išle iz te krize. To pa seveda povzroča težave tudi, kar zadeva socialno kohezijo. Mislim, da moramo pripraviti predloge za to, da bodo na trg dela stopili novi ljudje, da bo zagotovljeno ustrezno usposabljanje o prestrukturiranju podjetij in potrebujemo trajnostno zeleno gospodarstvo. V naslednjih šestih mesecih pri vaših prioritetah tako z gospodarskimi kot socialnimi implikacijami za socialno Evropo, kako boste zagotovili to ključno ravnovesje med gospodarsko platjo in socialno platjo? Hvala lepa, lepo vas je ponovno videti in hvala, da ste prišli v odbor. Tri vprašanja glede m, mm, zakonodaje. Najprej noseče delavke. Morda bi lahko povedali, kaj mislite o 18 oziroma 20 tednih polnega plačila v sedanji gospodarski krizi in ob različnih tradicijah, ki jih imamo v različnih državah članicah, to verjetno ni prava pot naprej v tem trenutku. Drugo direktiva o elektromagnetnih poljih. Kot veste, smo v tem parlamentu že delali na tem. Zanima me vaše stališče v zvezi s tem ali se strinjate, da bi morali skenerje MRI izključiti iz eh, področja uporabe direktive? Morda razmišljate tudi o problemih, ki jih bo recimo imela industrija, kjer imajo pravka z in podobno. In potem še direktiva v boju proti diskriminaciji. Ta direktiva se je zataknila v svetu. Mi vedno znova sprašujemo, ali je prišlo do kakih premikov. Večinoma dobivamo odgovore, da v tem trenutku premikov ni. Zanima pa me, ali menite, da bi belgijsko predsedstvo lahko kaj naredilo za to, da bi deblokiralo to direktivo v boju proti diskriminaciji za dostop do blaga in storitev.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 Gospa ministrica, najprej vas pozdravljam v našem odboru. Veseli me, da boste v času vašega predsedovanja imeli na dnevnem redu tudi vprašanje posebnih potreb. To je bilo na dnevnem redu tudi španskega predsedovanja, vendar žal ni bil dosežen velik napredek. Če govorite o razširjanju trga dela, sprašujem, kako lahko zagotovite več delovnih mest za osebe s posebnimi potrebami. Ali ima belgijsko predsedstvo kakšen načrt na tem področju? Če gremo naprej na družine in pobude za podporo družinam. Vsi vemo, kaj se dogaja na področju demografije. Če si pogledamo odstotek prebivalstva, vidimo, da bo vse več ljudi s posebnimi potrebami. Zanima me, kaj se bo dogajalo s temi ljudmi, kakšna bo podpora za njihove družine ali imate kakršenkoli program v času belgijskega predsedovanja. Mislim, da ni dovolj pozornosti namenjene družinam, in sorodnikom oseb s posebnimi potrebami. Nedavno je bil vložen zakonodajni predlog, imamo enotno evropsko listino za osebe s posebnimi potrebami, ki ne bi zagotovila prosto gibanje teh oseb v celotni Evropski uniji. To bi lahko vplivalo tudi na socialne storitve in zdi se mi, da je to zelo pomembno. Madame la Présidente, merci. Euh... Gospa Deli. Moi, je... Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica, gospa ministrica. Dve vprašanji. Boj proti revščini in pogoji dela. 85 milijonov revnih ljudi je na svetu. Polovica od teh je zaposlenih. Če si pogledate vaš predlog, Vi želite zagotoviti vključujoč trg dela, aktivirati brezposelne in na trg dela pripeljati tiste, ki so od njega najbolj oddaljeni. To je vse v redu in prav, vendar pa ne rešuje vprašanja revščine, kajti zaposlitev ne ščiti pred revščino. Vaše predsedstvo bo zato imelo zelo zahtevno nalogo, da pripravi zaključke ob letu boja proti revščini. Zato je moje vprašanje, ali je belgijsko predsedstvo pripravljeno podpreti evropsko pobudo, da bi sprejeli okvirno direktivo glede minimalnega evropskega dohodka. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Skrbijo me vse slabši pogoj dela v Evropi. 160 tisoč je nezgod na delovnem mestu, veliko je obolen, recimo rakava obolenja povezana z delom, vsega skupaj 80 tisoč in mednarodna organizacija dela ima svoje pravila. Kaj pa se dogaja z direktivo o izpostavljenosti delavcem magnetnim valovom? Vse to so področja, ki jih je treba obravnavati, recimo izpostavljenost delovno karcinogenim snovem. Euh, Gospa Gruni. Euh, Hvala lepa. Ko govorite o pobudah za vračanje na delovno mesto oziroma v zaposlitev, morate upoštevati tudi Evropski socialni sklad. Kaj bo v proračunu za obdobje 2014-2020. Veliko je skrbi glede avtonomnosti Evropskega socialnega sklada in njegove povezave s strukturnimi skladi. Kaj lahko poveste v zvezi s tem? Glede porodniškega dopusta me zanima to, kar je omenila že kolegica Len 18 do 20 tednov, kaj pa plačilo v času porodniške odsotnosti. In še nekaj v zvezi z zdravjem na delovnem mestu, kaj pa skeletne bolezni, ki predstavljajo velik del uh, nezgod na delovnem mestu. Um, Stefan Jukes. Gospod Stefan Juks, potem pa gospa Harkin. Hvala, predsednica. Dve kratke vprašanje. Najprej, glede zaposlitve, kar je osrednja skrb na področju makroekonomske politike. To se strinjam, ampak kako boste prepričali ekofin? Oni si prizadevajo za zmanjšanje primankljaja na 3 odstotke do konca leta 2013. Mi smo včeraj predlagali, da bi morali imeti nek eh, zaposlitveni svežen, da bi to zaposlitev vrnili na prizorišče. Rekli bi recimo, da primankljaja je treba zmanjšati na 3 odstotke, vendar ne sme biti preseženih 5 odstotkov brezposelnosti. Kako? Nameravate spremeniti to gospodarsko upravljanje, da boste uskladili zmanjševanje primankljaja in omejevanje brezposobnosti? Nedavno smo glasovali o tem, da bi morali biti samo zaposleni vozniki vključeni v režim glede delovnega časa. Če sem prav razumel, se več vlad pravi, zmotili smo se, Drugič, in samo zaposleni delavci bi morali biti izključeni iz te direktive. Ali bo belgijsko predsedstvo poskrbelo, da komisija naredi pravo stvar in da ga umakne zdaj, ko je bil definitivno zavrnjen? Gospa Harkin. Hvala lepa. Najprej lep pozdrav in čestitke za vaš program. Upam, da ga boste uspeli uresničiti. Par kratkih vprašanj. Moje prvo vprašanje postavi že Steven Hughes glede makroekonomskega položaja, zato ga ne bom ponavljala, se popolnoma strinjam z njim. Če smem dodati. Tudi pri javnih storitvah bomo videli veliko zmanjšanje. Vidim tudi, da boste imeli okroglo mizo o storitvah splošnega interesa, zato prosim, če to vključite v svoj odgovor. Drugo vprašanje. Dokumenti pravijo, da si želi belgijsko predsedstvo raziskati možnosti glede schem za minimalni dohodek. Tukaj naj bi vključili kriterije, kot so dostopnost, pokritost in tako dalje. Lahko poveste kaj več o tem? De Gospod Falb. Gospod Falb. Pani ministrinje se ptati na. Vprašanje za gospod ministrica. V zvezi z organizacijo, ki je nekaj posebnega, to je UNISO, belgijska organizacija. Ali pričakujete, da bo ta organizacija imela kakršen koli vpliv in kako naj bi sodelovali s to organizacijo, ki zastopa samo zaposlene, pa tudi majhne in srednje velika podjetja. Merci, madame Bizoto. Hvala lepa, gospa Bizoto. Hvala lepa, gospa predsednica. Dobro jutro, gospa ministrica. Vaš cilj je, da bi uveljavili socialni model. Ali ni najpomembneje spremeniti ta socialni model? Belgija, na primer, je zelo velikodušna socialna država, če smem tako reči. Je to tisti model, ki ga želite predlagati? Kaj mislite recimo o minimalnem dohodku? Še eno vprašanje v zvezi z manjšinami in pravicami žensk. Sama sem postavila vprašanje glede burk In odgovor, ki sem ga dobila, je bil, da gre za kršenje pravic žensk. Belgija, podobno kot Španija, podobno kot Francija, je sprejela zakonodajo v tem smislu in prepovedala burko. Zanima me, ali namerava belgijsko predsedstvo spodbujati ukrepe na evropske ravne v zvezi z burko, glede na to, da gre tukaj za integracijo žensk, pa tudi za varnost. Hvala lepa. Opravičujem se trem kolegom, ki so prosili za besedo, ampak bodo imeli priložnost za svoje vprašanje zastavijo kasneje. Gospa ministrica, mislim, da vam je bilo postavljenih kar nekaj vprašanj, beseda je sedaj vaša. Hvala lepa. Poskusila bom odgovoriti na vsa vprašanja, čim bolje drnato. Najprej vprašanje, ki ga je postavil gospod Öri. Če je zaposlovalna politika horizontalna prioriteta, potem jo je treba spodbujati tudi preko drugih politik, zlasti takih, ki naj bi pomagale majhnim in srednje velikim podjetjem. Obstajajo pobude za krepitev um, akta o malih podjetjih, potem strategija EU 2020. To so morda vprašanja, ki ne sodijo v mojo pristojnost, ampak kolegi, ki v našem timu predsedstva delajo na tem, so zelo proaktivni za to, da bi spodbojali podjetništvo, zagotavljali podporo majhnim in srednje velikim podjetjem in podobno. Glede financiranja in s tem bom odgovorila na vrsto vprašanj s tem v zvezi, mislim, da nosimo odgovornost za zagotavljanje varčnosti, obenem pa moramo vlagati tudi v ključne pobude za prihodnost. Zlasti imamo v mislih naložbe v kvalifikacije in sredstva za pobude, ki podpirajo trg dela. Če gremo naprej na komentarje gospoda Serkasa. Organizirali bomo sestanek, kjer si bomo ogledali predloge sprememb, ki ste jih uložili vi in ki jih vi zagovarjate. In ogledali si bomo tudi stališče odbora Libe. Videli bomo, ali je možno doseči konsens, da bi glede direktive o enotnem dovoljenju dosegli napredek. To je zelo pomembno. In to je tudi naš pristop v zvezi z zakonitim priseljevanjem. Vendar pa smo dovzetni za vaše argumente, ki bi morda lahko bili vključeni v druge razprave o drugih zakonodajnih pobudah. Imeli bomo novo direktivo o sezonskih delavcih in videti bo treba, ali so pogoji za zaščito zadostni. Če torej skušamo povezati to razpravo z drugimi instrumenti, bi to morda bil pravi način za zagotavljanje socialne zaščite in nediskriminacije. Vsekakor sem pripravljena koordinirati, zato da bi na tem področju dosegli kaj več in da bi dosegli dogovor glede različnih pričakovanj posameznih deležnikov. Če gremo naprej na vprašanje podpore za ciljne skupine, mlade, tiste s slabšimi kvalifikacijami, ženske. Potem je tu zagotavljanje udeležbe na trgu dela za starejše državljane, potem prehod na nizko oglično gospodarstvo, ki zahteva določeno raven kvalifikacij. Zagotoviti moramo, da bodo te ciljne skupine deležne ustrezne podpore in da ne bodo izključene iz gospodarske rasti in razvoja. Poskrbeti moramo, da imajo ustrezne veščine in kvalifikacije, ki so potrebne. Vprašanje gospelin, direktiva o porodniškem dopustu. To je zelo zahtevno in občutljivo vprašanje. Imamo različna stališča, imamo stališče tega odbora, potem odbor za vprašanja žensk, s katerim se bom sestala danes, kasneje. Tu potrebujemo neko pametno rešitev. V mislih moramo imeti trenutne proračunske omejitve, obenem pa se v različnih državah članicah vsi borimo s proračunskimi težavami in to nedvomno bo vplivalo tudi na potek razprave. Odbor za zaposlovanje je nedvomno zauzel zelo razumen pristop in pripričana sem, da nam bo uspelo doseči konsens. Prizadevali si bomo za sodelovanje z vsemi odbori in tudi z drugimi evropskimi institucijami, da bi dosegli ta konsens in da bi direktiva dejansko dosegla nek premik. Glede izvajanja direktive, to pa je nekaj, kar morda tudi lahko upoštevamo pri naši razpravi. Vsekakor si bomo prizadevali, da bomo v našem pristopu čim bolj razumni. In mislim, da bo naš pristop tudi zelo blizu pristopu tega odbora. Če gremo sedaj naprej na osebe s posebnimi potrebami, to je prioriteta belgijskega predsedovanja, to bo tudi predmet razprave na zasedanju na vrhu glede enakosti. Če se tukaj navežem na vprašanje gospe Lin, mi si želimo doseči napredek v zvezi z direktivo o nediskriminaciji. To so težave zaradi razlogov, ki jih vsi poznate. Morda so kje vprašanja, o katerih lahko prej dosežemo konsens. Morda bi morali k zadevam pristopiti bolj tematsko in vprašanje posebnih potreb, mora dobiti pomen, ki se ga zasluži. Glede zaščite delavcev pred elektromagnetnimi valovi, komisija opravlja vse pripravljalne dejavnosti, v stiku bomo tudi ob predstavitvi, da bomo lahko odgovorili na vsa tehnična vprašanja, ki ste jih. Um, postavili. Mislim, da komisija zaenkrat še ni zaključila s svojim pripravljalnim delom, tako da ne bi mogla odgovoriti na vsa ta vprašanja. Glede oseb s posebnimi potrebami, to je naša vodilna prioriteta. In seveda se lahko premo tudi na enotno evropsko listino za osebe s posebnimi potrebami. V dokumentih, za katere sem pristojna, zakaj ni konkretne omembe boja proti revščini? kolegica, pristojna za socialne zadeve, gospa Onkelings, bo obravnavala to vprašanje podrobneje. Zaposlovanje seveda ni edini način za boj proti revščini, pač pa je, gre tu za veliko širši problem. Ogledali si bomo tudi vprašanje revnih delavcev in organizirali dogodek prav v zvezi s to konkretno tematiko. Gospa Onkelings bo spregovorila o tem, kaj namerava belgijsko predsedstvo narediti na tem področju. Glede pogojev dela. Verjetno ste videli, da je ena od naših prioritet ta, da zagotovimo mm, tesno povezavo z agendo za dostojno delo Mednarodne organizacije za delo. Imeli bomo tudi skupno konferenco skupaj z ILOM in skušali poskrbeti za to, da bi ta strategija bila tudi del evropske politike. Pogledali si bomo vprašanja zdravja, potem psiholoških vprašanj, prav tako praksi bomo gledali različne pobude za krepitev zaščite delavcev in zagotavljanje večjega zdravja in varnosti pri delu. To so vse vprašanja, s katerimi se bomo ukvarjali novembra. Vprašanje gospe Gruni. To vprašanje je zelo pomembno. Jaz sicer v uvodu nisem govorila o tem, ker je bilo časa mala, ampak vsekakor potrebujemo močno strategijo in sredstva ter prava orodja. Poznamo vse argumente in v tem trenutku čakamo na predloge komisije septembra, oktobra, zlasti v zvezi s pregledom proračuna. Tu bomo zelo proaktivni, pripravili bomo ambiciozne predloge za to, da bi zagotovili večjo prožnost in prilagodljivost skladov in sredstev. Gospod Hughes, glede gospodarskega upravljanja. Tukaj gre za hudo bitko. Uspelo nam je doseči dogovor med državami na ravni sveta, kar je že samo po sebi napredek. Ne gre samo za ECOFIN. Predsedniki držav in vlad bodo v zvezi s tem oktobra sprejeli odločitev. Mislim, da je bistvenega pomena, da okrepimo predvsem našo koordinacijo. Potrebujemo akroekonomske analize EPSKA, potrebujemo ustrezne kazalnike, predvsem pa boljša koordinacija na ravni komisije, na ravni odborov in tudi svetom. To je zelo pomembno, ker moramo vse te pristope združiti, da bomo imeli dober pregled nad rastjo in razvojem gospodarstva. Potrebujemo čim bolj učinkovite informacije. Z našimi proračuni, moramo delati odgovorno, se vrniti na mejo treh odstotkov primankljaja, po drugi strani pa moramo biti ambiciozni, ko gre za naložbo v prihodnost. Če ne bomo, bomo ponovili napake iz preteklosti. Imeli bomo tudi drugo fazo posvetovanj za samozaposlene delavce. Komisija bo opravila oceno vpliva. in imeli bomo tudi neko prvo stališče komisije. In sicer na konferenci o delovnih pogojih, ki jo bomo organizirali skupaj z Dublinsko fundacijo. Gospa Harkins, mislim, da sem odgovorila na vaše vprašanje glede varčevalnih ukrepov, kar zadeva minimalno plačo. Gre bolj za minimalni dohodek kot minimalno plačo. In Loret Onkelings, moja kolegica, bo spregovorila na to temo. Po mojem mnenju socialni partnerji igrajo zelo pomembno vlogo na evropski ravni. Želimo si še okrepiti vlogo, ki jo igrajo socialni partnerji na področju gospodarskega upravljanja in tudi v okviru strategije Evropa 2020. Septembra bomo organizirali konferenco, kjer bomo pravčevali vlogo socialnih partnerjev v prihodnje, kako je mogoče prilagoditi to vlogo in ob tej priložnosti bomo predlagali, da naj socialni partnerji igrajo veliko vlogo ko gre za novo gospodarsko upravljanje. In ob koncu, gospa Pisoto, mislim, da ni edini način naprej z ponujanjem večjega dohodka. Imamo socialno zaščito in druge parametre. Recimo, delo mora biti privlačno. To je povezano tudi z minimalno plačo potrebujemo vrsto pobud, da bomo brezposelne vrnili na trg dela. Kar pa zadeva burke, to ne sodi v moj resor. Poznate verjetno odločitve, ki jih je, sprejelo, ki jih je sprejela belgijska vlada in tu je šlo za so glasno sprejetje, tako da lahko sklepate tudi na mnenje, ki ga imam sama o tem. Glede diskriminacije se mi zdi, da je to vprašanje subsidijarnosti. Kot rečeno, se to navezuje tudi na direktivo o boju proti diskriminaciji. Sicer pa mislim, da so to glavne teme, s katerimi se bomo ukvarjali v času belgijskega predsedovanja. Vsekakor bomo poskusili izpolniti vse naše odgovornosti, ki smo jih prevzeli. Ja, Hvala lepa, zelo smo hvaležni, zar ste povedali na podlagi tega, kar smo slišali, smo lahko optimistični glede možnosti, ki jih imate za uspeh. Vsekakor ste odgovorili na vsa vprašanja. In kasneje lahko odgovorite tudi tistim, ki niso mogli postaviti svojega vprašanja. Prepričana pa sem, da se bomo v prihodnjih šestih mesecih še srečali. Vse dobro torej za vaše predsedovanje in ko vi odhajate, se nam že pridružuje vaša kolegica. Hvala lepa. Merezno. Pa se pa demagi. A bi bilo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 Chers collègues, est-ce que je peux vous demander de prendre place euh? Dragi colleghi, se lahko prosim posedete. comme un défi plus grand que la première partie. Drugi del sestanka bo še večji izziv, kajti čas nas zdaj še bolj priganja. Imeli boste uh, tudi svoje vprašanja, vsak po tri minute, oziroma tri eh, četrt ure imamo na voljo, pa bomo to podaljšali kar do enajstih, tako da bomo tudi imeli eno uro. Gospa ministrica, dobrodošli tukaj na sestanku na začetku belgijskega predsedstva. Vaše področje dela je tudi zanimivo za ta odbor. Vesela sem, da lahko imamo to začetno izmenjavo mnen z vami. Gospa Loret Unkelings, ste podpredsednica eh, vlade, ministrica za socialne zadeve in javno zdravje, z nami pa sta še dva državna sekretarja. Dobrodošli vsi skupaj. Mislim da lahko vsakemu dam deset minut na voljo, da predstavi svojo temo, potem pa bomo imeli razpravo. Imamo že seznam govorcev, še preden ste začeli govoriti. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi vsem članom in članicam tega odbora. Protidiskriminacijski paket je nekaj, o čemer se boste še podrobno pogovarjali. Imamo še en zakonodajni svežen, o katerem bomo govorili in to je svežen za kohezijo. Imeli smo neformalni svet prejšnji teden. Ministri so upoštevali dejstvo, da je gospodarska kriza imela precej hude socialne posledice na varnost delovnih mest, na brezposelnost in podobno. Vse to so si zapisali, zapisali so si, da so socialni sistemi ublažili učinek krize. Eh, to je bilo opaženo. Pogovarjali pa smo se tudi da bi bilo nevarno spodbujati konkurenčnost med socialnimi modeli in socialnimi sistemi. Ne smemo zmanjšati standardov za evropske državljane. EPSKO bo ključnega pomena za prihodnost, za prihodno vodenje Evropske unije. Prepričana sem, da ste o tem že govorili. Danes pa bi rada z vami spregovorila o orodjih in mehanizmih, ki so nam na voljo v okviru strategije 2020. Postavili smo si številke za zaposlovanje in izobraževanje, pa tudi v povezavi z zmanjševanjem revščine. Imamo smernice, o teh smernicah ste govorili tudi vi in mislim, da so te smernice že izboljšanje In sicer po zaslugi vašega odbora, ko se je Epsko prejšnji teden srečal, smo vključili tudi razprave, ki so potekale v tem odboru. To smo vključili v naše delo. Mislim, da je sodelovanje med svetom in parlamentom zelo pomembno in da moramo z njim nadaljevati tudi v prihodne. Delo se seveda nadaljuje. Poudarili ste pomen izboljšanja trajnosti javnih financ. Rekli ste tudi, da ima socialna kohezija pozitiven učinek na nacionalne proračune. Povedali ste, da zmanjševanje revščine pomeni povečevanje dohodka, to pa predstavlja više davke. Poudarili ste tudi, da informacija o javnih storitvah za ljudi je pomembna. Pomembno je dati te informacije na voljo. Moramo se pogovarjati o tem, kako lahko mi vaše delo vključimo v svoje smernice in kako lahko sodelujemo še naprej. Smernice morajo biti nek načrt tudi za komisijo pri njenem delu, ko bo izvajala socialni vidik strategije 2020. Na neformalnem srečanju sveta smo rekli, da bi odbor za socialne zadeve moral podati neke kazalnike za izvajanje smernic. Prosili smo komisijo, kot del prizadevanj, uh, v boju proti revščini, da uh, ponudi podporo tem smernicam. To namreč pokriva celotno politiko socialne kohezije. Predsedstvo se zaveda tudi odprtih metod koordinacije, zaveda se pomena eh, te teme in na to temo bomo tudi organizirali konferenco septembra. vemo, da je pomemben člen 9 Lizbonske pogodbe, ko gre za horizontalno socialno klauzulo. Tega ljudje ne poznajo dobro. Od časa do časa se to omenja, vendar mislim, da bi moralo to potekati bolj sistematično. Upoštevali bomo tudi zaključke EPSKA tudi o storitvah javnega interesa moram govoriti. Te so ključnega pomena in igrajo odločilno vlogo v Evropi. Pravni okvir, ki ga imamo zdaj, ne eh, pove, na kakšen način so te storitve organizirane. Pogovarjali smo se s številnimi deležniki, ki so izrazili svoje skrbi. Med predsedstvom bomo proučevali predvsem dve zadevi. Najprej bomo skušali prilagoditi pravni okvir in komisija bo o tem izdala poročilo, poročilo o storitvah javnega interesa oziroma splošnega interesa. Delali bomo tudi z odborom za socialno zaščito, tako da bomo lahko resnično vzpostavili nek evropski pravni okvir. Delamo torej na zakonodaji in tudi na kakovosti. Od 26. do 28. oktobra bomo imeli vrh eh, na to temo in rezultati te konference bomo, rezultati te konference bomo predstavili uh, uh, tudi vsem vam. Do. Zdaj pa besedo predajam naprej svojim kolegom. O, o. Gospe in gospodje, gospa predsednica, v imenu Filipa Koraja, ki je odgovoren za bojo proti za boj proti revščini naj povem nekaj o tej temi. Omenil bom tudi ljudi s posebnimi potrebami. Eh, letos je leto boja proti revščini in to je veliki ziv v Evropi. Lizbonska pogodba se je zastavila eh, nekaj ambicioznih ciljev. Lizbonska strategija je bila to, šlo je za boj proti revščini, za izkoreninjanje revščine pravzaprav vendar nam to ni uspelo. Moramo si zato ogledati metode, ki jih uporabljamo v ta namen. Naj izpostavim tri prioritete. Tema minimalnega dohodka oziroma minimalne plače, to je ključnega pomena. 17 odstotkov evropskih državljanov so eh, v nevarnosti, da padejo v revščino in minimalna plača je nekaj, na čemer želimo delati tekom našega predsedstva. Potem revščina otrok, to je tudi horizontalna tema, zelo razširjena eh, tema, ki nas privede do pravic mladih in njihovih družin, do ustreznih sredstev. 20 odstotkov mladih živi pod pragom revščine. In zato si bomo prizadevali za priporočila za izkoreninjenje revščine med otroki. Ta priporočila bodo temeljila na pravicah otroka in na večdimenzionalnem pristopu. S tem je povezano tudi izobraževanje, zdravje, eh, potem mm, bivalni pogoji in tako naprej. Naslednja prednostna naloga, ki smo si jo zastavili za belgijsko predsedstvo, je vprašanje brezdomstva. Imeli bomo konferenco o tem tekom belgijskega predsedstva in tudi okroglo mizo 18. in 19. decembra bomo organizirali na to temo. Tam bomo proučili, kako se izvaja zakonodaja in kako se ljudi vključuje na trg dela. Ogledali si bomo tudi dostop do storitev na tej konferenci. Želimo tudi podariti pomen tega te, te teme in pa investicij, ki so potrebne za to, da eh, brezdomce ponovno vključimo na trg dela. Oni so še posebej ranljiva skupina. Zdaj pa ljudje s posebnimi potrebami. Tukaj mora glavni namen biti izvajanje konvencije Združenih narodov o ljudeh s posebnimi potrebami. To bi predstavljalo velik korak naprej. Sprejem te konvencije je bil tudi pomemben korak naprej. 15 držav članic jo je podpisalo. Skupaj s komisijo želimo to konvencijo začeti izvajati posod po Evropski uniji. S tem se bomo ukvarjali seveda v sodelovanju z državami članicami. Eh, gre za polnopravne državljane, ljudi, ki bi morali imeti dostop do izobraževanja, do javnih storitev, do stavb, do javnega zdravja in tako naprej. In te pravice morajo biti enake kot pravice katerega koli drugega državljana. 18. in 19. novembra bomo organizirali konferenco o izvajanju te konvencije Združenih narodov. Povabili bomo ljudi s posebnimi potrebami in na prvi dan bomo imeli izmenjavo najboljših praks, tako da bomo videli, kako posamezne države članice spodbujajo pravice ljudi s posebnimi potrebami. Iz prve roke bomo izvedeli vse to, na drugi dan pa bomo imeli izmenjavo mnen z vladami želimo vključiti prav vse od lokalne do evropske ravni. Potem glede kodeksa ravnanja. E, tukaj želimo pogledati, kakšen je obseg delovanja nacionalnih držav članic in pa Evropske unije, mm, kaj e, je tukaj državam članicam in EU skupnega in v čem se razlikujejo. Torej, na področju kodeksa ravnanja eh, bomo eh, tudi delali v času našega predsedstva. Pozdravljamo delo, ki ga je opravilo špansko predsedstvo in pa resolucijo, ki so jo sprejeli 9. Eh, junija v Luksemburgu o okviru za ljudi s posebnimi potrebami. To kaže na vključevalo naravo evropske zakonodaje. Gre za to, da se tem ljudem omogoči eh, tudi sodelovanje pri postopkih odločanja v državah, članicah in pa v EU. Potem imamo direktivo boja proti diskriminaciji. Mm, gre za veliko širšo zadevo, to spada tudi Eh, na področju dela gospe Milke, ko gre za posebne potrebe, pa se zavedamo, da gre za težavno področje in o tem trenutno razpravljamo. Komisija bo morala pogledati, kje lahko dosežemo napredek, kje lahko najdemo eh, soglasje, tako da bomo skušali napredovati tudi na področju boja proti diskriminaciji in sicer diskriminacije do ljudi s posebnimi potrebami. Najlepša hvala. Zdaj na vrsti Mišel Dabnja. Morda nam lahko poveste, ali se boste na svetu pogovarjali tudi o zeleni knjigi, ki jo je izdala komisija pred kratkim. Najlepša hvala. Hvala. E, Francozom čestitam za njihov nacionalni praznik danes. 8., 9. in 10. julija smo imeli neformalno srečanje sveta. E, Razumev sem, da ko govorimo o pokojninah, je pomemben vidik subsidijarnosti. Komisija ima prav, ko je izdala uh, zeleno knjigo. To knjigo je, sta pripravila odbor za gospodarsko politiko in za socialno zaščito. In ta knjiga kaže na določene težave, uh, s katerimi se soočajo države članice na področju zdravja. 14 glavnih tem je vključenih. Po mojem mnenju dokument kaže na naslednje. Treba je zagnati gospodarstvo, ponovno treba ukrepiti javne finance, potem je treba zagotoviti eh, zadostne pokojnine ljudem, ogledati si je treba eh, to, da se bo zvišala starost za pokojnino za upokojevanje, potem je treba nadzorovati uh, pokojnine, uh, regulirati finančne trge, potem pokojninske sklade in vse večjo vlogo, ki jo ti igrajo. In zdi se mi logično, da državam članicam omogočimo, da same rešijo določene težave glede na svoje posebnosti ko gre za eh, čezmejno delo, je tudi treba upoštevati eh, pokojnino, pokojnine finančno nadzorovanje in tako naprej. Mm, vse to so zadeve, ki eh, pa lahko pridejo pod nadnacionalno regulacijo oziroma nadzor. Zato smo prosili države članice, da si ogledajo teh 14 vprašanj, ki so izpostavljena v zeleni knjigi, še posebej vprašanje primernih pokojnin in pa trajnostnih pokojnin, vzdržnih pokojnin. Kot se eh, zavedate, bo to ključna tema na srečanju 7. septembra, ko se sestanejo ministri za pokojnine. Sam bi rad prispeval k delu obih odborov, ki sem jih omenil. Upam, da bodo tudi državljani uh, tukaj dali svoj prispevek. Upam, oziroma mislim, da bi bilo koristno, če uh, bi bil vključen tudi EPSKO v to delo. Zavedati se moramo, da so pokojnine en element, zelo pomemben element v boju proti revščini. Pokojnine starejšim omogočajo določeno stopno blagostanja. Najlepša hvala. Najlepša hvala, mm, gospod minister oziroma vsi gostje. Zdaj bi rada začela razpravo s člani parlamenta. Najprej bomo dali besedo gospe Jakensari. Minulo je janet epaselvaksi. Se miten... Hvala za besedo. Nečesa ne razumem. Belgijsko predsedstvo, ki pripravlja direktivo Tukaj je svoboda gibanja in zaposlovanja državljanov Evropske unije zelo pomembna. Ta svoboda pa je ponekod povzročila sovražnost do Evropske unije. Zanima me, kaj boste v času belgijskega predsedovanja naredili v zvezi s tem, če sploh nameravate na tem področju kaj narediti. Drugo vprašanje so minimalne plače oziroma minimalni dohodek. Tukaj še vedno veliko nejasnosti, bi pa morali čimprej ugotoviti, kaj natančno želi na tem področju doseči belgijsko predsedstvo. Merci, monsieur euh, Ori, euh, puis monsieur Koferati. Gospod Ori in gospod Koferati je naslednji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 sta si belgijsko in mađarsko predsedstvo zastavili za cilj tudi boj proti otroški revščini kot eno prednostnih nalog. Ogledati si moramo, kako bomo lahko uh, našli oziroma uh, dobili določene številke, da bomo potem ocenili rezultate. Hvala. Gospod Kuferati, potem gospa Lin. No, Hvala, gospa predsednica. Govorimo o dostojnem delu, eh, ko razpravljamo o problemih trga dela. Zanima me, kako se spoštujejo pravice delavcev. In sicer gre za pravice eh, v okviru eh, nacionalnega prava in evropskega prava tudi pravico do pritožb. Eh, v Evropi se srečujemo z dvema mm, nesrečnima pojavoma. Eno je eh, delo, eh, neregularno delo. Tu gre za ljudi, ki delajo v nedostojnih, nedostojanstvenih pogojih, njihovo dostojanstvo se ne spoštuje. Poleg tega pa imamo še delo mm, na črno. Mm, ljudje prihajajo tudi iz drugih koncev sveta v Evropo, eh, nimajo pogodb in proti temu se moramo boriti. Ali bo belgijsko predsedstvo naredilo kaj konkretnega na tem področju, kajti ti ljudje Mm, so brez dostojanstva in tudi brez prihodnosti. Tudi eh, nobene pokojnine se jim ne obetajo po koncu dela. Mislim, da je to eden najbolj nevarnih problemov, čeprav se z njim ne ukvarjamo uh, veliko. Ne. Eh, Gospa Lin in potem gospod Bak. Veliko tem ste omenili, osredotočila se bom na tri. Gospa Onkeling, omenili ste metodo koordinacije, vesela sem, da vas svet vidim. Eh, omenili ste, kako bi to metodo koordinacije izboljšali. Eh, vsi smo ugotovili, da v preteklosti ta metoda ni dobro delovala. Kako eh, se vam zdi, da lahko to izboljšamo, morda na področju revščina, na področju brezdomstva in še nekaj? Ali boste naredili kaj na področju dolgotrajne skrbi za, uh, za ostarele. Sama se tudi ukvarjam s to, s to temo. Ko gre za uh, pravice žensk mm, in pa pravico do minimalne plače, nekateri govorijo o minimalnem dohodku, drugi o minimalnih plačah, sama uh, bi se zauzela za minimalni dohodek. Uh, pomembna je tudi neka osnova za socialno varnost. Zanima me torej vaše mnenje, ali bi morali minimalni dohodek zagotoviti v vseh državah članicah. E, sama se za to zauzimam. Mm, morda bi to lahko dosegli z mm, izmenjavo najboljših praks. Potem pa še direktiva o posebnih potrebah, o ljudih s posebnimi potrebami. To je v svetu zastalo kot smo slišali. Omenili ste tudi eh, konvencijo o ljudih s posebnimi potrebami Združenih narodov. Ali imate kakšne načrte, da boste pritisnili na tiste države, ki še niso podpisali in ratificirali te konvencije? Gre za pomembno konvencijo in pomembno je tudi, da vse države podpiše in ratificirajo to konvencijo. Um, Hvala. Gospod gospod Bak. Hvala. Želel bi se dotakniti koordinacije med različnimi področji politik. Gospod Drden ima prav, ko povdarja, da gre za različne eh, vidike držav članic, pa tudi institucij, ko gre za socialno varnost, ko gre za eh, zaposlovanje, pogoje dela in tako naprej. Eh, vsekakor pa bomo morali v prihodnosti delati dlje kot v preteklosti. Ne vem, kako pri fizičnem delu lahko pričakujemo, da bodo ljudje delali do 70 let starosti, zlasti pa eh, glede na dejstvo, da tisti, ki so starejši danes več kot 50 let, že zelo eh, stežka najdejo delovno mesto. Ne vem, kako bomo torej to lahko dosegli. Tudi gospodarska rast eh, in ukrepi varčevanja so nekaj, kar je tukaj treba upoštevati in mm, mislim, da moramo tukaj nekaj narediti, ne pa da potem čakamo na posledice in se osredotočimo na boj proti revščini. Po, mojega, po mojem mnenju bo revščina naraščala, če vseh teh eh, potreb ne bomo upoštevali. In sedaj še nekaj o eh, po, osebah s posebnimi potrebami. Dogovorili smo se o pravicah potnikov v avtobusnem prometu in želel bi vas pozvati, da v spravnem postopku, tako imenem spravnem postopku, vplivate na ostale člane sveta, da bi čim prej dosegli dokončni dogovor. Hvala. Merci, Hvala. Gospa Kastex je naslednja in potem gospa Deli. Hvala, gospa predsednica. vprašanje o storitvah eh, splošnega interesa. Rekli ste, da ne želite organizirati samo tretjega foruma o socialnih storitvah, ampak želite iti še dlje. In sicer želite ustvariti neko eh, listino oziroma okvir za kakovost. To je dobra ideja. Mi pa bi želeli, da bi vaše pobude uh, dobile potem nek zagon in da bi se nadaljevale. Radi bi, da svet pozornost vse čas posveča uh, tem vprašanjem, če želimo zagotoviti uh, ustrezne storitve splošnega oziroma socialnega interesa mora, moramo se zavedati, katere so te storitve in si prizadevati za splošen dostop do teh storitev. Ta dostop mora biti odprt vsem. Ne smemo imeti nekega omejenega pogleda na storitve, eh, ki bi morali biti dostopne resnično vsem. Eh. Hvala, gospod Deli, potem gospod Derosa. Imam nekaj vprašanj. Eh, hvala za besedo in pozdravljeni vsi skupaj. Letos je leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Prej sem to vprašanje namenila ne pravi osebi, zdaj pa vam. Ali bo belgijsko predsedstvo podprlo evropsko pobudo, ki bi prinesla neko okvirno direktivo o minimalnem dohodku. Zanima me tudi obdavčenje tistih, ki veliko zaslužijo, tako bi finance postale bolj zdrave in lahko bi z njimi financirali storitve. Tukaj moramo resnično doseči napredek. Proaktivni moramo biti v boju proti revščini in tukaj bi morali več narediti. Ljudje, ki so brez doma, Zaradi načela subsidijarnosti na tem področju nimamo neke evropske politike. Kako boste začeli lobirati države članice, da bodo kaj naredile na tem področju, da bo vsak evropski državljan imel dostop do primernega uh, stanovanja? Imeli smo uh, razne izjave, že podpisali smo jih uh, gospa Lin, gospa Figueiredo uh, in z njimi smo skušali tej situaciji narediti konec. Kaj boste naredili vi, da ne boste čakali do leta 2015, ampak ukrepali zdaj? Ljudje spijo na ulicah, umirajo in resnično je treba nekaj storiti. Hvala. Eh, pri socialistih eh, se je veliko ljudi javilo k besedi. Ne vem. Gospod Derosa je naslednji, izvolite.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 Sim.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

Zdaj pa prehajamo na zadnje glasovanje danes do povdne. To je poročilo Tomasa Hendla oziroma mnenje o negotovem položaju delavk. Odstavek 1, eh, predlog sprem 11 za, proti, vzdržani, zavrneno. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 13 za. Bronculi, en za, proti, zdržani, sprejeto. Gospa Harkin, eh, glasovanje po delih. O. Ali kdo nasprotuje temu o predlogu spremlja 14? Prebrala ga bom in želela bom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 Torej, liberalci želijo tukaj ločeno glasovanje. In sicer do besede background. Uh, gre pa tu za zadevo, uh, za besedo stresses 14, prvi del. Do background. Za. Za prvi del. Proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa preostanek besedila od besede stresses naprej. Torej gre za ženske, ki so nehale delati zaradi rojstva otroka, da bi aktivno začele uh, iskati zaposlitev oziroma delati. Kdo je za drugi del? Za. Hello. Can you wish for one?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 able to work after the baptism. Yeah, but no after, mo- after maternity no leave. Good choice. <laughs> Bon. Alors, le vote est clos. Konec glasovanja. Sprejeto. 16 proti 11. Mm, vzdržanih je bilo največ v bistvu, ampak pomeni, da je bilo sprejeto. Mm, malo zmede je bilo. Odstavek 2, prelos premije 15, za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Šestnajst za. Šestnajsti predlog sprejme za, proti, vzdržani, sprejeto podstavku 217 gospe Plumb za proti vzdržani sprejeto, 18 za proti vzdržani sprejeto. Odstavek 3 kompromis A za proti vzdržani sprejeto. Gue je želel, da glasujemo še o dodatku. Dodatku k predlogu spremembe, oziroma to je predlog spremembe 23, ki ga ne pokriva kompromis A. Mislim, da se poročevalec strinja. Je tako? Ne, ni, ogo, ni ugovora, torej strinja se. Glasujemo še o pre, predlogu spremembe 23 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 24 omenujten za, proti vzdržani, sprejeto. 25, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 26, Korneli sem za, proti vzdržani, sprejeto. Po odstavku 427, plumb, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 28, Korneli sem za, proti vzdržani, sprejeto. 29, gospa Jotova za, proti, vzdržani, sprejeto, 30 plomb za, proti, vzdržani, sprejeto, 31 plomb za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 6, kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Odstavek 7 imamo uh, tri predloge sprememb, ki nekaj izbrisujejo, 38, 39, 40, za proti vzdržani sprejeto, 41, oziroma 44, Toma Zamana taj bil umaknen, gremo naprej na odstavek 8, 45, 46, 47 so enotni, identični, kdo je za, proti, vzdržani, zavrneno. Preverili bomo. Torej, 45, 46 in 47 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za, 20 proti. Sprejeto. Smo pri odstavku 49, podstavku 8, gospod Kacin za proti vzdržani. Sprejeto. Podstavku 8, 50 Jotova, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Uvodna java A, kompromis C, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto. Po vodni izjavi A3 za proti vzdržani sprejeto, kompromis D petih političnih skupin, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Po uvodni izjavi A ponovno imamo predlog spremembe 6 z gospe Runculi, z ustnim predlogom spremembe. Nihče temu ne ogovarja, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zavrnjeno. Osem. Da? Preverili bomo. Preverili bomo sedmi predlog spremembe. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za 21 proti. Sprejeto. Meni se je zdelo jasno. Torej, sprejeto. 8. Gospa Jutova za. Proti. Vzdržani sprejeto, 9 jotova za proti vzdržani sprejeto, 10 jotova za proti vzdržani sprejeto. In zdaj prehajamo na končno glasovanje o eh, mnenju, kot je bilo spremenjeno, elektronsko glasovanje, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 41 za, 6 proti in ni vzdržanih glasov. Odlično čestitke poročevalcu. Monsieur Tomas Mann. No, Hendel. Gospod Tomas Mann, ne, gospod Hendel. So, je vous donne rendez-vous cet après-midi, euh, à 3. Spoštovani kolegi, se vidimo popovdne ob 3.